moramo se naučiti vsega, kar se da naučiti iz te krize v dobro državljanov, eh, potrošnikov in podjetij. You, kom... Najlepša hvala, komisar Barnier. S tem zaključujemo razpravo o bonitetnih agencijah. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je poročilo gospoda Klinca o javni ponudbi vrednostnih papirjev in uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo. Vidim, da je poročevalec tukaj, zato mu takoj dajem besedo za štiri minute. Gospod predsedujoči, gospod komisar, če bom več kot štiri minute govoril, sedaj bom v svojih eh, zaključnih besedah krajši. Torej, direktiva o prospektu ki se objavi uh, za vrednostne papirje, je nastala leta 2004. Leta 2009 je bila preoblikovana. Direktiva o prospektu se nanaša na uh, izdajo prospektov, njihovo, njihovo oblikovanje kot predpogoj uh, ob objavi javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje. Sedanja v eh, direktiva pa se nanaša na celo vrsto odprave tehničnih težav in prevelikih zahtev za majhne izdajatelje. Vsem kolegicam in kolegom, poročevalkam in poročevalcem v Senci se zahvaljujem za dobro sodelovanje. Tudi s komisijo smo dobro sodelovali. Brez tega ne bi mogli v manj kot desetem mesecu pripraviti za prvo branje ta svežen dogovor, ki smo ga dosegli v trialogu, je nekaj, kar bom sedaj na kratko predstavil. Gre za osem glavnih točk, za katere smo se dogovorili. Najprej. Cilj je bil, da za srednje velika in majhna podjetja olajšamo dostop do kapitala na trgu. Veste, da je v ZDA bistveno več majhnih in srednje velikih podjetij, takšnih, ki se financirajo z finančnih trgov pri nas, pa eh, ne z izdajo vrednostnih papirjev, temveč za kredit in posojili. In to možnost hočemo osredo, eh, omogočiti tudi eh, majhnim in srednje velikim podjetjem v Evropi. Zato imamo izjemo, ko gre za prak v vrednosti izdaje, smo Eh, zvišali iz 2,5 milijona na 5 milijonov evrov, ko gre za vrednost izdanih eh, vrednostnih papirjev. S to olajšavo seveda ne bomo škodili majhnemu zasebnemu eh, vlagatelju, ki bo ostal zaščiten. Prak za izuzetje iz izdaje prospekta se je dvignil iz 50 tisoč na 100 tisoč evrov. Pomembna tema je bilo tudi vprašanje, kako lahko zaposleni so udeleženi v delniškem, lasniškem kapitalu nekega podjetja, ne da bi eh, to povzročilo večje stroške, eh, kar zadeva izdajanje prospekta za takšno eh, podjetje. Torej, olajšanje zahteve po izdaji prospektov, če gre za udeležbo delavcev. Tukaj imamo posebno klauzulo. Črtali smo nepotrebne zahteve po pripravi prospekta, istočasno pa smo uh, sprejeli določbe o nekem osnovnem eh, dokumentu, ki vsebuje vse informacije, tako da zaposleni vedo, zakaj gre. Istočasno smo zagotovili tudi to, da podjetja uh, ki eh, trgujejo, katerih eh, vrednostni papirji so predmet trgovanja na eh, borzah, ki jih izdajajo v tretji državi, tudi lahko uživajo iste bonitete, kako če to izdajajo za nakup se strani lastnih zaposlenih. Četrta tema, o kateri smo se dogovorili, se nanaša na tako imenovan povzetek prospekta. Običajno je prospekt zelo debel um, dokument, dosti krat ima več sto strani. V povzetku, ki je tudi 50-60 strani dosti krat dolg, uh, bi naj. Uh, se osredotočili na tako imenovane ključne investicijske uh, informacije, torej nekaj, kar imamo tudi pri klasičnih uh, naložbenih skladih. Komisija pa ni prisluhnila našemu predlogu, mi smo želeli imeti še krajše povzetke teh prospektov, zato smo se dogovorili, da bodo povzetki kot takšni ostali, istočasno pa bomo zagotovili, da bodo ključni podatki in informacije v nekem dokumentu, ki uh, bo Eh, določen tako v tej direktivi kot v zakonodajnem aktu, ki ga bomo sprejeli kot pravi govornik na level 2, torej na drugi ravni. Na ta način bomo imeli krajši dokument 20-30 strani, ki bo zlasti mlajhnim vlagateljem zagotavljal vse potrebne informacije. Majhni vlagatelji torej tukaj ne bodo ničesar izgubili. Potem petič. Eh, Očkodninska odgovornost. Pomembno je, Imeli ste štiri minute, dal sem vam še dve minuti, pravi predsedojoči. Gospod Klinc, ja, imate prav, ampak žal je to pač zelo obsežna tema. Ko uh, tisti, ki izda prospekt, seveda tudi škodninsko odgovarja za točnost v njem vključenih informacij. Ta obveznost pa preneha, ko je čas ponudbe novega vrednostnega papirja se že iztekel ali ko gre za nadaljno prodajo že izdanega vrednostnega eh, papirja. Potem dogovorili smo se, da po petih letih bomo ta, to novo direktivo ponovno preverili in končno končno imamo pred seboj dokument, ki upošteva vse določbe, ki eh, jih vsebuje Lizbonska pogodba. Tudi eh, predsedujoča odbora Ekon nam je tukaj eh, pomagala in po treh mesecih to je čas, v katerem mora komisija se odzvati na naša mnenja bomo morda še uh, omogočili komisiji nekaj časa, da deluje na teh naših predlogih, potem pa bomo sprejeli svoj rok. Najlepša hvala. Hvala sedaj pa komisar. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Poslanke in poslanci, 30. januarja sem imel čas biti na hearingu na, v vašem parlamentu. Takrat sem se angažiral, da bom izboljšal Eh, zaščito vlagateljem, da bomo zmanjšali tudi eh, upravno breme, zlasti za majhna in srednja podjetja, ki eh, predstavljajo gospodarsko hrbtenico znotraj trga, enotnega trga. In Eh, vesel sem, da eh, parlament lahko že v prvi obravnavi sprejme direktivo o prospektu, ki poenostavlja pravila za izdajanje vrednostnih papirjev in ki podpira majhna in srednja podjetja, to je gospod Klinc ravno kar podaril, omogoča jim lažji dostop do eh, kapitala in na ta način bo direktiva prispevala k razvoju notranjega kapitalskega trga. Ta direktiva je rezultat sodelovanja s parlamentom in prinaša tudi bistvene izboljšave, ki jih je predlagal tudi Evropski parlament. Svet in komisija sta odigrala svojo vlogo. V imenu komisije se želim toplo zahvaliti poročevalcev gospodo Klinco in odboru Ekon za konstruktivno sodelovanje. Veseli smo kompromisnega besedila, ki ga imamo sedaj pred seboj, to besedilo eh, spoštuje tudi duh prvotnega predloga. Direktiva iz leta 2003 je imela svoje koristi in je eh, določila harmonizirana pravila, ki jih morajo spoštovati evropske družbe, ko izdajajo vrednostne papirje. Eh, bila je tudi inovacija, ki je predvidevala, da ko je prospekt enkrat objavljen v državi članici, je veljavna tudi drugje. Ampak te stvari je bilo treba še nekoliko popraviti, da bi se izboljšala pravna varnost, da bi se zmanjšalo pravno eh, breme, da bi se povečala jasnost. In zahvaljujoč vam, zahvaljujoč tej reviziji, pa eh, bo sedaj obvezno eh, za manjše podjetja in za manjše posojilo dajalce manjša v smislu izdajanja, izdajanja izjav v prospektu. Prospekt bo sedaj jasnejši, zlasti takrat, ko eh, ima podjetje tudi eh, veze z posredniki. Potem je tu še obveznost izjave Včasih se je to podvajalo tudi z zahtevami iz eh, direktive o transparentnosti, torej ta obveznost sedaj odpade. Ta nova direktiva bo novi uravnoteženi instrument, ki bo prinesel odgovore na kompleksna vprašanja, ki jih postavljajo investitorji in drugi na trgu kapitala. Naj bodo to majhna ali velika podjetja. Eh, Sprejetje tega besedila v prvi obravnavi bo jasen znak, da Evropska unija zna spoštovati svoje obveznosti in da zna izboljšati tudi zaščito vlagateljev. In zato se še enkrat zahvaljujem vašemu poročevalcu in zahvaljujem se vam tudi za potrditev tega dinamičnega kompromisa, ki bo zelo koristil majhnim in srednjim podjetjem na celotnem evropskem ozemlju. Najlepša hvala, komisar. Naslednji govornik naj bi bil gospod Bodu, vendar ga ne vidim v dvorani, zato takoj dajem besedo gospodu Feju. Gospod predsedajoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Na začetku naj povdarim, kako dobro je potekalo delo v odboru Ekon v zvezi z Eh, to, tem predlogom direktive. Pomembno vlogo je pri tem odigral poročevalec gospod Klinc. On nam je omogočil, da smo prišli do teh dobrih rezultatov. Če govorimo o prospektu, seveda govorimo o javnosti podatkov, večja varnost eh, tako za vrednostne papirje, ki si izdajo, kot tudi za vlagatelje. Na začetku smo imeli nekaj na vzkriži interesov, ko je bilo treba po eni strani zaščititi potrošnike, po drugi strani pa tudi vlagatelje, vendar mislim, da smo na koncu uspeli doseči uh, neke vrste kompromis. V tem trenutku je najbolj pomembno povdariti naslednje. Ob tem pregledu smo upoštevali zlasti potrebe interese majhnih in srednje velikih podjetij. Upoštevali smo tudi eh, majhne vlagatelje in potrebo po njihovi zaščiti, kot tudi potrebo po večji jasnosti in enostavnosti prospektov v njihovi pripravi, kot tudi izdaj. Poskušali smo na ta način seveda prispevati tudi k zmanjšanju stroškov in eh, administrativnega bremena za izdajatelje, zlasti majhna in srednje velika podjetja. V trialogu so bila stališča inštitucij različna, vendar se mi zdi, da smo dosegli dober kompromis. Po mojem mnenju smo na ta način ustvarili dobre temelje. To je bil gospod Fejo v imenu eh, skupine EPP, sedaj pa gospa Štiler v imenu socialistov in demokratov. Dve minuti. Hvala, gospod eh, predsedojoči. Hvala poročevalcu in vsem eh, poročevalcem v senci. Mislim, da kompromisi, ki smo jih dosegli, so po mnenju naše skupine pošteni in eh, zagotavljajo večjo varnost eh, zlasti za majhne vlagatelje in majhne izdajatelje. Povzetek prospekta, ki vsebuje ključne informacije, mora biti bolj jasen. Mislim, da smo v zvezi s tem prišli do eh, dikcije, ki bo zagotovila tako večjo jasnost, kot tudi odgovornost izdajatelja prospekta za točnost informacij. Kadar so potrebne dodatki k prospektu, smo tudi dosegli dogovor, eh, kaj bodo eh, informacije v takšnih dodatkih, zlasti, ko gre za prodajo prek posrednikom, ne pa za javno ponudbo kompromise, ki smo jih dosegli s tem v zvezi, eh, lahko eh, moja politična skupina eh, podpre. Tudi definicija tako imenovanega kvalificiranega vlagatelja se mi zdi, da je dobra, zlasti, ko gre za trgovanje v tretjih državah. Odločitev uh, za podjetja, ki da ne bo izdalo nobenega prospekta, kadar gre za uh, Eh, izdajo vrednostnih papirjev, ki so namenjeni samo lastnim zaposlenim, prepuščamo eh, diskrecijski pravici podjetij. Trimesečni rok je tukaj zelo pomemben, ki ga je postavil parlament komisiji. In eh, mislim, da bo odločitev o prospektu, ki jo bo sprejela komisija, neke vrste eh, lakmusov test. Zlasti pa mislim, da je svet tisti, ki bo moral praviti domačo nalogo. Elektronska objava prospekta in revizijska klauzula, da bomo ponovno proučili ta zakonodajni akt po petih letih, je nekaj, kar lahko pozdravljamo. Pozdravljamo kompromis in uh, glasovali bomo jutri po prvi obravnavi za ta predlog. Hvala, gospa Stiller. Naslednji je predstavnik eh, skupine Alde, gospod Šmit. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede na finančno krizo se je pokazalo, da so upravičene zahteve po večji transparentnosti in urejenosti finančnih trgov. S tem se strinjam, ampak vse te zahteve morajo biti na nek način uravnotežene med seboj. Gospodarska rast Evrope ne bo Eh, posledica nedomišljenih eh, predlogov, ravno obratno. Poročevalcu Klincu se zahvaljujem za dobro upravljeno delo. Dobro je, da se je tudi on uprl preveč podrobnim določbam in urejanju vsega in eh, vsakogar. Res eh, strožje zahteve so potrebne, vendar istočasno smo dosegli takšno eh, dikcijo, eh, tega eh, zakonodajnega akta, ki pomeni 25 odstotno zniženje stroškov za izdajatelja prospekta. Tudi eh, se nekaterimi drugimi predlogi smo uspeli zmanjšati stroške za majhna in srednje eh, velika podjetja, istočasno pa smo zagotovili tudi ustrezno zaščito malih vlagateljev, o čemer je govoril tudi komisar eh, Barnier razprava je potekala tudi o pragu vrednosti eh, vrednostnih papirjev, za katere, kadar prihaja do prve izdaje, je treba izdati prospekt. Mislim, da smo se dogovorili za ustrezne zneske. Na ta način majhnim podjetjem ni nujno v vsakem primeru izdajati prospekta, prak smo povečali z 2,5 na 5 milijonov evrov. Na ta način bodo majhne in srednje velika podjetja lažje prihajala do kapitala na finančnih trgih, pa tudi majhne lokalne, regionalne bančne inštitucije bodo sedaj lažje se vključevali v izdajo takšnih eh, vrednostnih papirjev. Tako kot prejšnja kolegica se tudi sam zahvaljujem gospodu Klincu za odlično opravljeno delo naredili smo pomemben korak, ki bo omogočil majhnim vlagateljem in majhnim izdajateljem bolj delovati. Hvala. Naslednja je gospa Ford v imenu EKR skupine. Hvala. Predsedujoči komisar, vem, da to ni morda eno najbolj uh, javnih oziroma uh, uspešnih in znanih poročil, ampak žal je temu tako moralo bi to poročilo dobiti več pomembnosti, kajti gospodarska rast v prihodnosti bo sedaj lažja zaradi dostopa majhnih podjetij do kapitala na finančnem trgu. Gospod Klinc je opravil odlo, odlično delo, dodal je vrednost stališču sveta, pa tudi predlogu komisije. To besedilo je ne samo tehnično boljše, temveč je dobro ravnotežje med eh, zaščito vlagateljev kot eh, tudi olajšenim pristopom majhnim in srednje velikim podjetjem do trga kapitala v Evropi. Seveda, te direktive in določbe je treba nenehno spre, eh, posodabljati, isto velja tudi za, zlasti za določbe glede informacij in podatkov, ki jih morajo vsebovati. Eh, prospekti. Zlasti, ko gre za razkritje informacij, mislim, da smo se dogovorili za prave stvari, to bo v veliko pomoč velikim pa tudi manjšim podjetjem. Glede na zelo nestabilne eh, um, finančne trge, res eh, potrebujemo inštrumente, ki bodo omogočali manjšim podjetjem dostop do finančnega kapitala. Eh, oprostite, kapitala na finančnih trgih. In eh, kasneje v letošnjem letu bomo eh, še dodelali to besedilo. Na ta način sprejemamo konkretne ukrepe, da bo okolje v Evropi bolj naklonjeno tako vlagateljem kot tudi podjetjem. Hvala, gospa Ford, sedaj pa gospod Garcia, Margalijo in Marfil, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, veliko stvari nam je jasnih in znanih. Ta kriza je neke vrste virus, ki se širi od države do države, iz panoge v panoge. Najprej smo imeli bančno krizo, potem smo imeli gospodarsko krizo, sedaj imamo krizo uh, državnih dolgov, ki se lahko preoblikuje še v kakšno drugo krizo. Pomoč finančnemu sektorju, znaša 3,5 milijarde evrov, kar je ena tretjina eh, BDP-ja Evropske unije. Eden od eh, osnovnih vzrokov te krize je premajhna transparentnost, ko gre za produkte, trge in subjekte na teh trgih. Zato se tem zakonodajnim aktom odpravljamo marsikatero slabost. V obdobju 2000 do 2006 so v ZDA za štirikrat povečali vrednost eh, premoženja zasnovanega na vrednostnih papirjih, eh, mi pa bistveno manj. Vemo tudi, kaj se je dogajalo s sekundarnimi hipotekarnimi krediti v ZDA in tako naprej. Celo vrsto dogovorov smo morali sprejeti v okviru skupine G20, ampak tiste, ki smo jih mi sprejeli, smo večinoma uresničili, drugi partnerji pa ne. Nismo še vsi prišli od besed k dejanjem. Prestrukturirati moramo finančno arhitekturo v Evropi. Potrebujemo vse evropske sisteme, ki jih bodo nadzorovali vse evropski organi. Potrebujemo tudi ustrezne mehanizme, zato da bomo takoj zaznali virus, ko se pojavi, preden se bo razvil v epidemijo. Vse te krize niso povzročili naši državljani, oni pa sedaj na svojih ramenih nosijo vse breme. Komisar, čaka vas ogromna naloga, veliko dela, sicer nas bo nepripravljene uh, ujela naslednja kriza. Na to se moramo bolje pripraviti kot v preteklosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kuta, za eno minuto. Gospa predsedojoča, odpraviti obveznost vojne transparentnosti in obveznost prospekta za tiste družbe, ki imajo nižjo borzno kapitulacijo, bo sta omogočili prihraniti 173 milijonov evrov. Ne smemo pozabiti, da so majhna in srednja podjetja gonilo evropskega eh, gospodarstva in zahvaljujoč tem podjetjem imamo med leti 2002 in 2008 4 milijone delovnih mest več. Zato je treba zagotoviti večjo transparentnost, moramo zmanjšati eh, upravno breme za evropska podjetja in Novi evropski organ za vrednostne papirje in trge bo moral zagotoviti koordinacijo med eh, zakonodajami držav članicami in to velja tudi za prospekt. Gospod Kaza. Great... Hvala lepa. Veliko turbulenc smo videli na evropskih trgih v zadnjih letih. Veliko jih je utrpelo velike izgube, zato moramo zagotoviti, da vlagatelji, zlasti majhni vlagatelji, dobijo ustrezno zaščito znotraj EU. Vlagatelji morajo imeti možnost dobiti potrebne informacije, da bodo lahko sprejemali ozaveščene odločitve. Dobro strukturiran kapitalski trg bo tudi eh, pripomoril k večji varnosti in bo tako mogoče pritegniti Eh, več vlagateljev. Pr, eh, prospekt je eh, bil večkrat predmet poskuša standardizacije v EU in zaradi eh, dinamičnosti te industrije je potrebna večkratna eh, revizija. Treba je zagotoviti, da so pravila relevantna in aktualna. Določene, določbe direktive niso bile potrebne. Število obveznosti eh, za eh, organizacije bi morali trgati. Prednosti, ki jih prinašajo investitorju, so zanemarljive, istočasno pa ta pravila povečujejo breme samih podjetij. Tako moramo tudi uskladiti definicije, da bomo zmanjšali probleme interpretacije v različnih eh, državah članicah. In na koncu, gospa predsednica, želim čestitati poročevalcu gospodu Klincu za odlično upravljeno delo. Ravno tako želim čestitati vsem poročevalcem v senci. Prepričan sem, da je to poročilo dobro uravnoteženo in sorazmerno. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Kaza. Gospa Esaja, dve minuti. Yes. Ja, hyvä kom gospa predsednica, gospod komisar, menim, da je to poročilo o spreminjanju direktive dobro poročilo. Poročevalec in poročevalci v srcu so upravili dobro delo, saj bo na ta način mogoče zmanjšati administrativno breme. Vedno moramo imeti pred očmi, Eh, varovanje investitorjev. Pravna varnost, pravna eh, gotovost mora biti večja. Ravno tako je eh, sedaj bilo mogoče zožiti prej preširoko pravno podlago. Prospekt bi moral biti napisan tako, da ne bo mogoče napačno razumevanje. prepričana sem, da moramo pozdraviti eh, eh, harmonizacijo strukture prospekta, na ta način bodo prospekti dosti bolj razumljivi in lažje berljivi. Sama sem uložila predlog eh, spremembe, s katero želim zagotoviti enako obravnavo vseh investitorjev. Namreč mali vlagatelji nimajo vedno istih informacij kot večji vlagatelji. In to bom še večkrat povdarjala v prihodnje. Cilj te direktive je pomemben. Vsak vlagatelj bi moral imeti možnost sprejemati odločitve na podlagi jasnih, nedvoumnih in razpoložljivih informacij. Tako spremenjena direktiva bo prispevala k temu, da bomo šli na pravo pot. Hvala lepa, gospa Esaja. Sedaj imamo postopek catch the eye. Tri. Eh, poslanci so se prijavili k besedi. Prosim vas, da spoštujete dodeljeni čas eno minuto. Gospa Košesko, najlepša hvala. Gospodu Klincu se zahvaljujem za opravljeno delo na tem poročilu predlog komisije v zvezi s prospektom je dober predlog, saj bolje ščiti vlagatelje in zagotavlja ustreznost informacij. Enotni pasport, ki ga bo potrdil pristojni organ države članice, bo sedaj veljavna na vseh eh, trgih Evropske unije potrebujemo ustrezni pravni okvir, da bomo zmanjšali birokracijo in da bomo odpravili tudi vse negotovosti. Odpravili bomo tudi bremena in na ta način bomo zmanjšali stroške. In sicer lahko do leta 2012 zmanjšamo te stroške za 25 odstotkov. Nove določbe bodo bolje ščitile vlagatelja, saj mu bodo dale možnost, da bo bolje poznal tveganje določenih eh, vrednostnih papirjev, preden bo investiral. Hvala lepa. Gospod Obermajer, minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. K transparentnemu trgu vrednostnih papirjev sodi tudi ureditev vprašanja jamstev. In zato se mi zdi, da moramo tukaj paziti na ustrezno zaščito. Dejstvo je, da moramo vedno vedeti, kdo bo odgovoren za ažurnost informacij ob vsaki izdaji vrednostnih papirjev. Zelo pomembno je za zaščito potrošnikov, da so vsebovane in na voljo vse informacije, ki jih potrebujejo investitorji za ustrezno odločanje. Kapitalski trg in EU mora upoštevati tudi to, da imamo med različnimi državami različno um, civilno in kazansko odgovornost na tem področju. Ravno ta kriza kaže, da potrebujemo ustrezno transparentnost na trgu vrednostnih papirjev, zato da se ustvari večje zaupanje. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Vertman, eh, gospa Vertman, pardon. Ja, Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, prospekt ureja pristop oziroma dopustnost vrednostnih papirjev na trgu EU. To omogoča dejansko dostop do vseh trgov EU. Zaradi transparentnosti predlagam, da se zaščitijo mali vlagatelji in da se zagotovi ustrezna informiranost. Majhna in srednje velika podjetja morajo dobiti boljši dostop do trga vrednostnih papirjev. To se mi zdi, da je naložba za našo prihodnost. Najlepša hvala. Zelo kratki ste bili. Najlepša hvala za to. Gospod Barnier, gospod komisar, sedaj imate pa vi besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Še enkrat se želim zahvaliti vsem govorcem za njihove prispevke in za dodatne pripombe posem jasno je, da je besedilo, ki bo predmet glasovanja, kompromisno besedilo, dinamično. Jasno je, da nismo mogli poštevati vseh danih predlogov, ampak istočasno menim, da je Evropski parlament, gospod Klinc, eh, eh, gospod tudi odbor Juri in drugi odbori, da imajo vsi dovolj razloga za zadovoljstvo. Kaj ti, mi smo res lahko upoštevali veliko vaših konstruktivnih predlogov v čas pogajanja. Veliko predlogov sprememb ste dali tudi kolegi iz eh, odbora Ekon in ti predlogi sprememb so bili upoštevani, naprimer predlogi v zvezi z področjem uporabe, potem v zvezi z določbo o ključnih informacijah, namreč da se povzbetek prospekta vključi tudi sistem, ki velja za zaposlene in pa potem smo lizbonizirali tudi, eh, zahvaljujoč vam, celo direktivo o prospektu omenjali ste gospod Fejo tudi eh, potrebo po eh, zaščiti majhnih in srednjih podjetij. Proporcionalno zahteven prospekt bomo predlagali za ta podjetja. To je naša obveza, kajti moramo upoštevati posebnosti teh podjetij. In tako sorazmerno pripravljen prospekt bo namenjen majhnim in srednjim podjetjem na drugi ravni. Istočasno pa bomo še vedno naredili vse za zaščito vlagatelje. Gospa Esaja. Govorili ste o ustrezno obveščenih vlagateljih in obravnavi majhnih oblaga, eh, vlagateljev. Vemo, da obstaja razlika med velikimi in majhnimi vlagatelji, ampak naredili bomo vse, da bomo zavarovali tudi majhne osebne vlagatelje. Komisija lahko sprejme vse predloge sprememb in lahko podpremo besedilo kot ga predlaga gospod Klinc in potem še drugi, gospa eh, Štiler, gospa Ford. In, eh, v skupinah je bil ta dober predlog že eh, potrjen. In če ponovim, povečali bomo varstvo vlagateljev in pa zmanjšali upravno breme za vlagatelje. Ne smemo Eh, zgrešiti te, eh, te situacije, zamuditi situacije za izboljšavo evropskih kapitalskih crkvi. To besedilo predstavlja velik korak naprej. Gospod Klinc na tem področju eh, deluje in dela zlasti tudi v zvezi z svežnjem o nadzoru. V tej zvezi želim omeniti transparentnost. Ta je povezana z datumi izdajateljev, element nadzora je vključen v svežen o nadzoru in gospod Garcia je nas, eh, gospod Garcia Marel nam je vse pozval, naj bomo bolj drzni pri tem, ampak mislim, da bomo vsi skupaj s svetom vred uspeli pripraviti zelo dinamične kompromise tudi v zvezi z drugimi temami, o kateri eh, se trenutko razpravlja. Zlasti to velja za veliki projekt evropskega nadzora. Ta nadzor potrebujemo na več področjih potrebujemo tudi transparentnost nadzora. Vsega tega smo se namreč naučili iz te, eh, iz te krize. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa gospod Klinc, poročevalec. Ampak glede na to, da je že izkoristil v svoj čas, eh, mu sedaj dajem samo pol minute. Glede na to, da ste govorili že šest minut, imate sedaj manj časa. Uh, Zelo na kratko par pripomb. Najprej se zahvaljujem komisarju in vsem kolegom za prijazne komentarje. Zveseli me, da gledate na zadeve podobno kot jaz. Naše skupno delo pomeni, da bomo lahko dosegli skupne cilje. Enostavnejši dostop do kapitala za majhna in srednja velika podjetja, čim manj birokratskih ovir, varnost, zaščita vlagateljev in ustvarjanje resničnega notranjega trga. Upam, da ko bomo ponovno revidirali te dokumente čez par let, bo dejansko možno vzpostaviti tudi povezavo med to direktivo in direktivo transparentnosti. Upam tudi, da bo takrat možno, da se dejansko kot izhodišče za emisijo uporablja ne nujno domači trg, ampak trg nekaterih drugih držav članic EU. Eh, Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili razpravo o tej temi. Glasovanje bo jutri. Tako lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda. Naslednja točka pa vsebuje ustna vprašanja.